in želim si nekoga, ki se identificira z listino temeljnih eh, pravic Evropske unije in se za njo tudi zauzema. Hvala lepa, spoštovani kolega, spoštovane kolegice in kolegi. Naj vas opozorim na to, da je z nami delegacija Senata Malezije. Obiskovalci so na tribuni in jih lepo pozdravljam. senatorja oziroma predsednika senata Malezije. Lepo pozdravljam. Odnos med malezijskim parlamentom in pa med evropskim eh, parlamentom obstaja. To je cvetoče gospodarstvo in igra zelo pomembno vlogo. Prispeva tudi k povezavi med različnimi azijskimi ljudstvi. Zelo smo veseli, da lahko pozdravimo prijatelje iz Malezijskega senata. Torej, z nami, je, z nami so ti obiski. Sedaj pa dobi besedo gospod Elmar Brok za dve minuti. President. Gospod predsedujoči, spoštovana komisija, predsedujoča svetu.